Ceka in Bekija Makubuja. Besedo dobijo avtori te resolucije. Najprej gospod Demes Meker. Prosim, minutka. Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, collega's. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. od konca političnih strank leta 1973 je absolutna monarhija v Svaziju, s tem, kar se dogaja v Južnji Afriki in Mozambiku. Trenutni kralj Svati III. ima polna pooblastila nad administrativnimi zadevami, pravosodjem, sprejemanjem zakonodaje. Ne želi deliti oblasti. Imajo eno najvišjih stopen ajca na svetu in tudi pričakovana življenjska doba pada. Veliko je nezakonitih pridržanj in aretacij, tudi Tulanja Maseke in Bekija Makubuja. Vendar pa to nista izolirana primera. Preganja se sindikate, ni svobode mnenja, preganja se aktiviste. Svazi pa je podpisal kotonojski sporozum in mora spoštovati pravno državo in človekove pravice. Komisar gotovo mora naša politika, kar se svazija tiče, biti predvsej več kot samo osvoboditev zapornikov, kot sta Maseko in Makubo. Storiti moramo vse, da bomo zagotovili demokracijo in izboljšali razmere za življenje. Hvala lepa. Ignacio Corao. Grazie, grazie presidente. Bene, getto... Hvala lepa, predsedujoči. Kot je kolega ravno kar dejal, sta bila gospoda Maseko in Makubo aretirana v Svazijo. Eden je odvetnik sindikalistov, drugi pa je kolumnist in glavni urednik časopisa The Nation, najpomembnejšega časopisa v Svazijo. Svazi je država, ki je od neodvisnosti leta 1968 bila skoraj vedno v težavah, imeli so razglašene izredne razmere od leta 1973. To je absolutna monarhija. Je pa tudi del splošnega, splošne politike generalnih preferencialov za Evropsko unijo. In tako morajo spoštovati nekatere zaveze. In to smo tudi zapisali v tej resoluciji. Ne moramo imeti odnosov z državami, ki sistematično kršijo človekove pravice pravice želimo poslati vladi Svazija odločno sporočilo. E, Hvala lepa. Sedaj pa poslanka Marija Hojbuh. Prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Tulani Maseko in Beki Makubu sta želela upozoriti na razmere na področju človekovih pravic v svoji državi, tudi kar se tiče pravnega sistema. Obsodba obeh je bila veliko ostrejša kot v primerljivih primerih. In potem vidimo, da je to bil poskus zastraševanja ljudi, ki so dejavni na tem področju. Naša naloga je pozvati državne organe Svazija, da upoštevajo ustavo iz leta 2005, svojo lastno ustavo. V 24. členu je zapisana pravica do izražena mnenja in združevanja in pravica do svobodnih medijev. Prav tako morajo spoštovati listino o človekovih pravicah pa tudi sporozum, ki so ga podpisali v Kotonuju z EU. Tudi tam opozarjamo na človekove pravice in demokracijo. Zahtevati moramo, da oba takoj brezpogojno izpustijo, pa ne le njiju, temveč tudi vse ostale, ki so zaradi podobnih razlogov v Svazijo v zaporu. Prav tako sta oba v samici in to lahko enačimo z mučenjem kot Evropski parlament moramo biti odločni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Javier Nart, minuta. Eh, gracias, senor. Hvala, predsedujoči. Navadili smo se že na takšne obsodbe, eh, ko retorično obsodimo te stvari, vendar pa se mi zdi bolj pomembno, da ukrepamo v praksi imamo eh, drugi člen, to je demokratična klauzula v vseh sporazumih. Imamo tudi sporazum iz Kotonuja, deveti člen, druga točka, tudi vsebuje demokratično klauzulo in imamo tudi eh, sporazum o partnerstvu z afriškimi državami oziroma državami z juga Afrike, kjer je tudi Svazi. Ne želim več obsojati, želim konkretno praktično ukrepanje. Ne smemo sprejeti nobenega sporazuma več, nobenih preferencialov, če ne bo spoštovan naš uh, lasten sporazum in pa demokratične klauzule, ki so vključene v naše sporazume. Hvala. Eh, gracias, eh, dip... Hvala lepa. Sedaj pa Lidija Senrad Rodriguez, prosim. Obrigada, presidente. Eh, Suazilandija, estamos diante de un... Hvala. Tukaj se kršijo človekove pravice. Prihaja tudi do kršitev pravic delavcev, kajti sindikati so bili ukinjeni in to je zelo pomembno za multinacionalke. Vse te pravice pa so zapisane v univerzalni deklaraciji o človekovih pravicah. Zato moramo v parlamentu in komisiji biti zahtevni v zvezi s temi mehanizmi. Uporabiti moramo vse mehanizme, ki so nam na voljo, zato da bo vlada v Svaziju spoštovala pravice eh, delavcev in delavk eh, ter tudi kmetov. Treba je spoštovati tudi pluralizem, demokracijo in svobodo izražanja. Eh, želimo si svobode za zaprte ljudi. Treba razmisliti o kakovosti demokracije tudi v državah članicah. Eh, naprimer v Španiji, eh, ko so tudi zaprti sindikalisti in to zelo skrbi mednarodne organizacije. Eh, tudi Združeni narodi imajo odbor proti mučenju in tudi tja se je treba obrniti. Kalam, one minute, take a floor, please hvala lepa predsedoči komisar razmere na področju človekovih pravic so problematične že kar nekaj časa če smo zelo mili vendar pa nedavno so se razmere še dramatično poslabšale danes namenjamo zaskrbljenost tulanju maseku odvetniku ki so ga pridržali na kongresu lokalnih sindikalistov in tudi Bekiju Makubuju, ki je glavni urednik zadnjega neodvisnega časopisa v državi. Oba sta bila obtožena zaradi nespoštovanja sodišča. Smešne obtožbe in zato mora biti naše sporočilo sledeče. Neodvisnost pravosodja mora biti v polni meri spoštovana v vseh okoliščinah. Organe Svazija pozivamo, da brezpogojno izpustijo oba, pa tudi vse ostale zapornike, ki so bili obtoženi zaradi porabljene pravice do svobode govora. Svazi mora brezpogojno spoštovati svoje zaveze, kar se tiče človekovih pravic in pravne države in spoštovati kotonojski sporozum, ki vključuje tudi svobodo izražanja. Trgovinski preferencijali, če naj to odobrimo svazijo, to mora biti neposredno povezano s poštovanjem človekovih pravic in pravne države strani vlade. Kongres lokalnih sindikatov je bil znova registriran. To je samo prvi pozitiven korak. Pričakujemo, da bo Svazi nadaljeval v isti smeri. Hvala lepa. Thank you. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jude Curtin Darling. Minuta. President. Hvala lepa, predsedujoči množična politična represija, atmosfera strahu, krhka družba potrebuje nujno našo podporo. Sindikati, kot so tu, ko sva, so ključnega pomena za to gibanje. In danes v Evropskem parlamentu pozivamo vlado Svazija, da morajo kaj spremeniti. Evropa namenja pozornost pravicam delavcev v državi. Aretacija in ravnanje s Tulanjem Masekom in Bekijem Makubojem je nekaj, če se ne moremo sprejeti. Takoj jo je potrebno osvoboditi, takoj in brezpogojno. Želite si napredka v svazijo, temu sta zavezana in to bo imelo smisel le, če bodo sprejeti resnični ukrepi. V tej resoluciji pozivamo Evropsko unijo naj uporabi vse politične in ekonomske vzvode za to, da zaščiti človekove pravice v svazijo. Pomembno je, da mora komisija in morajo njeni predstavniki to usporediti na kraju samem, v Svazijo. ZDA so že dejavni, zakaj pa nismo mi? Uh, Hvala lepa. Sedaj pa politične skupine. Najprej v imenu ELS. Gokeli, minuta, prosim. Hvala lepa. Primer Svazija je gotovo nekaj, kar naša nemir k nam Vsaka država, ki ima že več kot 40 let izredne razmere, torej od leta 1973, je zgodba zase. In če vzamemo primer Tulanja Maseka in Bekeja Makuboja, kako so z njima ravnali in če upozorimo na to, da je sodnik, ki je predsedoval sojenju, bil sodnik, ki je bil kritiziran v časopisu Maseke to kaže na to, kako pravično sojenje sta dobila v Svaziju, kot so že izpostavili. Govorili bomo o trgovinskih preferencijalih, morda bomo to odobrili strani parlamenta v drugi polici letošnjega leta. Zagotoviti moramo prvič, da izrednih razmer ne bo več, drugič, da bosta oba gospoda izpoščena in vsi ostali v podobnih pogojih in tretjič, spoštovanje sindikatov in še prav posebno revnih in žensk potrebno je ukrepati v prid teh revnih ljudi v Svazijo. Sicer se s tem sporozumom ne bomo strinjali. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov, gospa Agnes Jongerius, minuta, prosim. Hvala lepa. Augusta lani je svazijski premije pozval k zadušitvi dveh voditeljev sindikatov. Kritizirala sta vlado zaradi težkih razmer delovcev v državi, težkih političnih razmer med afriškim vrhom v Washingtonu. In kljub tem strašnim razvojem dogodkov, Svazi še vedno ostaja del sporozuma o tarifnih preferencialih EU z Afriko seveda pa moramo zagotoviti spoštovanje ključnih pravic in pravic delavcev in tudi dobrega upravljanja. Glede na šokantne kršitve vlade Svazija bi komisija morala slediti ZDA pri preiskavah kršitev človekovih pravic. Če bodo kršitve potrjene, bi komisija morala umakniti odobrene tarifne preferencijale. Če korenček ne deluje, bi sedaj bil čas, da jim pokažemo palico. Hvala lepa. Danke vel. Hvala lepa. V imenu skupine Alde poslanec Jose Inacio Faria. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. V Svaziju poteka boj za pravico do izražanja, do svobodnega izražanja. To je pomemben boj odvetnik, ki je dobil nagrade za varovanje človekovih pravic, Tulani Maseka in Beki Makubo, sta primer boja za človekove pravice. Bila sta obtožena in obsojena zaradi nespoštovanja sodišča. Nista pa imela poštenega sojanja. Kot je že bilo rečeno, je sodnik, ki je predsedoval sodišču, bil omenjen v članku gospoda Maseke. Pravica do zbiranja, pravica do izražanja morata biti zagotovljeni. Če ni svobode, potem je naša dožnost, da pozovemo k izpustitvi zapornikov, kajti dostojanstvo se ne smemo odreči. Pan poslanec Tomas. Hvala lepa, poslanec gospod Zdehovski. Predsedajci, važeni pa. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Po kotonojskem sporazumu mora Svazi spoštovati demokratične vrednote. Svoboda izražanja je ena od teh. Zato je aretacija Tulanja Maseke in Bekija Makuboja nekaj, kar moramo imeti za nezakonito. Nobena država ne sme kršiti temeljnih človekovih pravic in uporabljati brutalnih metod proti svojim kritikom. Svazijo moramo pokazati, da demokracija ne deluje na tak način. Vlada Svazija mora zagotoviti demokratične vrednote in jih uspodbujati. To je zapisano tudi v njeni ustavi. Evropska unija si ne želi ničesar več, kot da Svazi spoštuje svojo ustavo. Naloga Evropske unije je, da nadzoruje razmere v Svaziju, tako da bodo spoštovali človekove pravice. Sicer pa Svazi ne bo več naš trgovinski partner in to mora biti odločen signal vladi Svazija. Poslanec. Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa postopek več daje, pritegnite pozornost predsedujočega. Deputi. Prvi je gospod eh, Frunzolica. Prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je zelo pomembno, da izrazimo mednarodno solidarnost s političnimi nasprotniki, ki so v zaporu zaradi kraljevega odloka, ki je pošasten. Ne moremo zamižati glede pogojev, v katerih bivajo politični zaporniki gre za človeško dostojanstvo. Svazi se je zavezal po kotonujskem sporazumu, da bo spoštoval demokracijo, pravno državo in načela človekovih pravic. To pa vključuje tudi svobodo izražanja in svobodo medijev. Vlada mora izpolniti svoje obljube, sprejeti konkretne ukrepe za promoviranje svobode izražanja, za spodbujanje demokracije in pluralnosti in zagotoviti zakonodajni okvir, ki bo dovoljeval polno deležbo političnih strank. Oblasti v Svazijo morajo v vseh okoliščinah zagotoviti fizično in psihološko nedotakljivost zapornikov in jih tako izpustiti. Hvala lepa. Molto mask, dziękuję. Hvala lepa. Notis Marias. Proedre, i katastasi sti Zuazilandi ne gnosti. Hvala lepa. Predsedujoči, razmere v Svaziju so znane. To je absolutna monarhija v zadnjih 41 letih. Demokratični sistem je propadel, človekove pravice se kršijo, nimajo pravice zbiranja za delavce. Prav tako se teptajo človekove pravice. Znani odvetnik, ki brani delavce, v imenu sindikatov, je bil aretiran. Dovolil si je kritizirati sistem in režim Svazija. Oba, tako Tulani Maseka kot Beki Makubo, sta dobila visoki kazni, nesorazmerno visoki za zagovornike človekovih pravic. Po kotonojskem sporozumu pa mora svazi spoštovati človekove pravice. Tega pa ne počnejo. To je nedemokratični režim. Hvala lepa. Onorevole Fabio Massimo Castaldo. Fabio Massimo Castaldo, minuta. Presidente. Sva... Hvala lepa, predsedoči. Svazi je absolutistična monarhija in še zadnja dva neodvisna glasova Maseke in Makuboja sta utišana. Eden je bil pogumni odvetnik, ki si je drznil kritizirati pravosodni sistem in drugi zadnji glavni urednik zadnjega neodvisnega časopisa v državi. Coca-Cola uporablja za veliko vodnih virov v državi in predstavlja 40 odstotkov BDP-ja države. Kljub eh, velikanskim trgovinskim interesom so se pa zeda vseeno odločile za končanje sistema preferenčnega trgovanja, zato ker pač država ni izpolnjevala pravil. Smo lahko saj enkrat dosledni s porazumi, ki smo jih podpisali in tudi mi to storimo? prav tako kar se tiče prihodnega sporazuma o partnerstvu eh, z državami SADC, razvojne skupnosti Južne Afrike, to ni samo mrtva črka na papirju. Potrebno je to spoštovati, tako kot tudi kotonojski sporazum. Spoštovati moramo naša načela in pravno državo in človekove pravice. Adesso. Hvala lepa. Sedaj pa Gianluca Bonanino, prosim, minuta. President, volevo chiedere, c'è una. Hvala lepa, predsedujoči. Na televiziji imajo program, ki je zelo popularen in govorijo tudi o tem, kaj je prav in kaj ne. Uh, Mi imamo tudi svoje težave, kar se beguncev tiče. Sedaj pa govorimo o drugih državah. Vedno nas zanimajo druge države. Malezija, Tajska, Afrika. Govorimo o naših težavah. Sedaj govorimo celo o Svazijo. Koliko ljudi sploh ve, kje Svazi je? Bi lahko s prstom pokazali, kje je na zemljevidu. Namesto, da skrbimo za Svazi, poskrbimo za naša podjetja, za naše upokojence, za naše brezposelne, za tiste, ki želijo bolje živeti, ki želijo izboljšavo svojih pogojev za življenje. Namesto, da tratimo to energijo in sočutje z drugimi deli sveta, za katere večina izmed nas sploh ne ve, kje so. Te dve, ti dve osebi sta torej predmet represije v Svazijo. Nič me ne briga za to. Najlepša hvala v imenu Evropske komisije komisar Stiljanides, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, pozdravljamo zanimanje Evropskega parlamenta za ta primer pravnika in aktivista za človekove pravice Tulanja Maseke, Maseka in uh, urednika časopisa Danešn Bekja Makuboja. Že od začetka te situacije izražamo svoje pomisleke, kar se tiče svobode medijev in svobode izražanja v Svazijo. Marca leta 2014 sta bila aretirana, potem ko sta v časopisu The Nation objavila članek, ki dvomi v svobodo pravosodne veje oblasti v tej državi. Posvetovali smo se žna, z našimi partnerji in sledili razvoju dogodkov. Veleposlanik Evropske unije je v stiku s pravno ekipo, ekipo pravnikov in uh, njenima družinama. Oba je obiskal v zaporu. Evropska unija je 31. marca lani podala izjavo, v kateri smo z zaskrbljenostjo spremljali oduzem prostosti teh dveh aktivistov. Podali smo tudi izjavo na mednarodni konferenci eh, Mednarodne organizacije za delo, ki je govorila o standardih na področju dela v Svazijo. Kljub temu sta bila oba aktivista obsojena na dve leti zaporne kazni brez alternative za plačilo kazni. Sodni proces so vodilne mednarodne eh, organizacije za pravice označile kot eh, nepravičen. Po sprejemu kazni julija 2014 smo pozvali svazijske oblasti, da spoštujejo in si prizadevajo za svobodo izražene v skladu svojo ustavo in v skladu z regionalno in eh, mednarodno zakonodajo na tem področju. Spoštovanje človekovih pravic je na zelo nizki ravni. Nažalost, do izboljšav prihaja izjemno počasi. Sindikati niso več prepovedani, kar pa nažalost ne pomeni, da njihovih sej ne bo nišče več eh, zmotil, da bodo potekale nemoteno naprej oziroma da bodo njihovi člani izpuščeni iz zapora. Celotni pravosodni sektor v Svazijo je pod velikim pritiskom. Glavni sodnik eh, Michael Ramopidedi je obsojen 28 kršitev, med drugim tudi zlorabe moči. Sodnik eh, Similan je bil aretiran in obsojen zlorabe svojih pristojnosti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 Alde, EKR. Levice GUE, zelenih in EFDD. Razprava je končana, začeli bomo z glasovanjem in to kmalo po kratkem odmoru. Kolegi in kolegice, čez eno minuto bomo začeli z glasovanjem. V tem času lahko zasedete